politiko, dobi besedo. Gospod komisar, hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro jutro. Ta tragedija je žalostni opomin izzivov, s katerimi se Afganistan še vedno sooča v luči nestabilnosti vojne in konfliktov. Zadnja dva tedna sta pokazala, da se džihadisti ponovno pojavljajo na severu in vzhodu od države in na ta način ogrožajo razvoj na področju eh, vladavine prava, temeljnih pravic, pravic žensk in dostopa do temeljnih eh, socialnih služb. Zato moramo ponovno opredeliti našo podporo vladi narodne enotnosti v boju proti talibanom in zagotoviti, da bo Afganistan še naprej ostal zelo visoki agendi. Nedavni dogodki v Konduzu in okolici so zaskrbljujoči za nas vse. Napad eh, talibanov in pa trpljenja, ki ga to povzroča civilistom v okolici, pomeni zelo zaskrbljujočo humanitarno situacijo, ki pa ostaja še naprej zelo eh, krhka in nestabilna. napad, ki je prizadel bolnišnico zdravnikov brez veja v Konduzu 5. Eh, oktobra, je tragedija, ki jo vsekakor obžalujem, tako kot komisar za humanitarne zadeve in krizno obladovanje kriz in tudi kot zdravnik. Zdravniki namreč so izredno zaščiteni pod mednarodnim humanitarnim pravom in nikoli ne morejo in ne smejo biti cilj napada. Najnovejši podatki o smrtnih žrtvah določajo, da je 12 eh, mrtvih eh, iz vrst zdravnikov brez meja in tudi več bolnikov, vključno s tremi otroci. Naše misli so za vsemi družinami žrtev, zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja. Naše misli so tudi z vsemi tistimi, ki v Afganistanu in v preštevilnih konfliktnih območjih eh, po svetu svoje življenja in svoj čas namenjajo pomoči žrtvam vojn in izboljšanju njihovih življenjskih pogojev. Zdravniki brez meja bolnišnico v Kunduzu upravljajo v izredno težkih razmerah. Ne le tam, sam sem bil priča ob številnih obiskih v kriznih območjih, kakšna je njihova predanost reševanju življenj v najbolj akutnih urgentnih razmerah. Zdravniki brez meja gredo tja, kjer praktično vsi ostali odidejo. Kot koordinator EU za ebolo moram še posebej izpostaviti njihovo odlično delo v Liberiji, Gvineji in Sierra Leone ob izbruhu krize za ebolo. Brez izjemnega poguma in predanosti zdravnikov brez meja bi se svet še vedno mučil z obvladovanjem izbruha ebole. Ampak naj se vrnem k Afganistanu. Afganski otroci ženske in eh, moški trpijo zaradi katastrofalnih humanitarnih posledic več kot 30 let eh, vojne in oboroženih spopadov. Naš poklon ne le zdravnikom brez meja, ampak tudi drugim humanitarnim organizacijam za njihovo delo v Afganistanu in drugod, zato nikoli ne more biti dovolj eh, velik. Ta parlament še kako dobro ve, kaj pomeni pokloniti se humanitarnim delovcem in aktivistom za človekove pravice. Vsem njim smo dolžni veliko. In tako kot v drugih konfliktnih razmerah, humanitarni delavci plačujejo življenje za to, da pomagajo tistim najbolj ranljivim. Ampak ko se poklanjamo eh, pogumu in predanosti zaposlenih v teh organizacijah, moramo vendarle biti tudi odločni pri izpostavljanju absolutne potrebe po zaščiti njihovih življenj in njihovega dela ter življenj in dostojanstva tistih, ki jim pomagajo ta tragedija kaže, kako zelo veliko tveganje obstaja tudi za civiliste, ko oboženi spopadi pridejo v urbana naselja. Zato morajo vsi upleteni storiti vse, kar je v njihovi moči, da ustrezno razlikujejo med vojaškimi in civilnimi cilji, vključno z zdravstvenimi objekti. Vse upletene strani morajo spoštovati in ščititi zdravstveno osebje in njihovo obje, njihove objekte. Afganske, afganistanske sile in podporna misija NATO so obvezani zaščititi civiliste in zagotavljati natančnost v vojaških operacijah. Prav tako je bil dan podarek, da afganistanske in tuje sile morajo vložiti vse napore v to, da ne opredeljujejo javnih zgradb kot ciljev v vojaških operacijah. Obenem je neodvisna komisija za človekove pravice v Afganistanu prav tako začela s preiskavo morebitnih vojnih zločinov, ki naj bi jih talibani zagrešili v mestu Kunduz. Varnostne in pravosodne organe je ta komisija pozvala k identifikaciji storilcev in tudi k temu, da da jih privede pred roko pravice. MSF in OZN sta pozvala k natančni in poglobljeni preiskavi tega napada. Predsednik eh, Dani in eh, Ashton Carter sta oba izpostavila, da je potrebna popolna in eh, transparentna preiskava. Pozdravljamo afganistansko in ameriško zavezanost temu cilju in prečakujemo, da bo ta preiskava kajk malo tudi privedla do jasnih rezultatov. Ampak ta tragedija je žalosten pomin dejstva, da Afganistan še vedno išče svojo pot iz eh, desetletij oboroženih spopadov. Potrebuje celovit odgovor na številne težke izzive, s katerimi se sooča. Še naprej mora nadaljevati s prizadevanji za to, da se išče kompromis med ključnimi akterji, in da se vzpostavi tudi nova afganistanska varnostna strategija. Prav tako pa se je potrebno sredotočiti na lokalne oblasti, na povezovanje lokalnega prebivalstva z vlado. Afganistanska vlada je predstavila tudi že niz ukrepov, ki jih bo izvajala. Potrebna je učinkovita implementacija in pripravljeni smo pomagati afganistanskim oblastem in afganistanskim prebivalcem v tem težkem procesu. Kar zadeva neposredne takojšnje ukrepe, moramo zdaj čim prej ovrednotiti potrebo po dodatni humanitarni pomoči in podpori. Prav tako pozivamo afganistansko vlado naj olajša humanitarni dostop do konduza in do notranje razsililih oseb. Izboljšati moramo tudi eh, humanitarno zračno podporo in preučiti možnost odprtja humanitarnega koridorja v provinci Kunduz. Prav tako morajo vsi regionalni deležniki združiti sile in vzpostaviti trajen mir. To je tudi v osrčju našega diplomatskega dela in diplomatskih prizadevanj, kot smo tudi izpostavili vsem mednarodnim akterjem prejšnji teden v New Yorku na konferenci na visoki ravni obrobu, varno, obrobu Generalne skupščine OZN. Evropska unija bo še naprej sodelovala z vlado narodne enotnosti v teh če, težkih trenutkih. Stali ji bomo ob strani, v prvi vrsti pa bomo stali ob strani vseh afganistanskih prebivalcev. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, komisar Stilenidis. Zdaj dobijo besedo govorci v imenu poročnih skupin, najprej gospod Donžon v imenu ELS. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Skupina e LS želi najprej izreči sožalje vsem eh, družinskim članom žrtev v bolnišnici v Kunduzu in se zauzema za to, da je treba dejansko raziskati, kaj se je zgodilo in kaznovati krivce. Ta napaka, ki jo priznavajo ameriški poveljniki, eh, po dnevih eh, oklevanja in zavračanja je še toliko bolj žalostno, da je edina dobro delujoča zdravstvena ustanova eh, bila tako prizadeta. In eh, to ne, da bi storilci se zavedali njenega pomena in delovanja. To je zelo zaskrbljujoče talibani v provincah v okolici Kunduza, pa tudi na severu Afganistana in v okolici glavnega mesta, se, eh, so še toliko bolj močni kot takrat, ko smo se odločili za umik zahodnih sil. In čeprav na severu Afganistana ni toliko um, uporniških gibanj, pa so tam ozemlja še vedno v rokah eh, tradicionalnih voditeljev. In še vedno uporniki sami ne se ne morejo upirati eh, voditeljem, ki zauzemajo tisto ozemlje in morajo pri tem računati na podporo sil NATO in drugih. Treba je pa povedati, da poleg talibanov tudi druge uporniške skupine pridobivajo na moči in masivno um, novačijo ter rekrutirajo uh, v svoje vrste tudi pripadnike džihadistov, tudi iz osrednje Azije. Eh, tudi iz Uzbekistana in drugih področji v Srednji Aziji. In zaradi tega se moramo zavedati, kako je proces, ki tam trenutno poteka, krhek. To pa zahteva eh, večjo prisotnost in spremljanje s strani sil. Eh, zauzemati se moramo za okrepljeno sodelovanje z sosednjimi državami, vključno z Rusijo in s Kitajsko. In ob tej situaciji ne moremo ostati ravnodušni. Ravno tako moramo našo pozornost usmeriti v druga bližnja krizna žarišča. Predvsem pa e, moramo z odgovornostjo spremljati položaj v Afganistanu, ki je takšen tudi zaradi zgodovinskih razlogov in kjer je od leta 2001 e, eh, vzpostavljena pod okriljem OZN-a primerna pravna odlaga, ki nam omogoča posredovanje. Hvala. Hvala lepa, kolega Danžon, v imenu gospod predsedujoči v imenu naše skupine izražam eh, globoko sožalje z družinami in prijatelji vseh tistih ki so izgubili življenje v tragičnem napadu v kunduzu poklanjamo se zdravnikom brez meja in njihovim zaposlenim ki so pogumno in nesebično delali medtem ko so so odvijali boji v Kunduzu prejšnji teden. Prav tako se pokalima vsem pogumnim zdravnikom in zdravstvenim osebju širom sveta, ki vsak dan tvegajo svoje življenja za pomoč drugim. Bolnišnica je bila jasno označena in točna lokacija bolnišnice je bila tudi sporočena vsem upletenim v oboroženi spopad. Več kot 22 civilistov je izgubilo življenje v tem napadu, 12 eh, pripadnikov zdravstvenega osebja in 10 civilistov oziroma bolnikov, tega tri otroci in številni so bili tudi ranjeni. Obsojamo ta napad, kajti po pravilih mednarodnega humanitarnega prava je bolnišnica pač bolnišnica. V bolnišnici so bolniki in zdravstvene osebje. Na ta način eh, ciljati na zdravstveno ustanovo je ne glede na okoliščine nedopustno. Glede na posledice in glede na kršitve mednarodnega prava je nujna pravočasna in popolna preiskava, ki bo zagotovila maksimalno raven transparentnosti in odgovornosti in tisti, ki so odgovorni za napad, morajo priti pred roko pravice. Ves čas namreč vidimo, da določene ukrepi za boj proti terorizmu kršijo mednarodno pravo. Ta mesec smo slišali za odločitev Davida Camerona, da bo začel izvajati napade z droni in na ta način tudi ubijal svoje državljane izven ozemlja Združenega eh, kraljestva. Cilj namreč nas vseh mora biti varovati človekova življenja v luči turističnih grožen in eh, kršitve mednarodnega prava ne moremo upravičiti z bojem proti turizmu. Spoštovane, spoštovane človekovih pravic in vladavina prava morata biti v prvi vrsti. Obsojamo tudi talibane, zaradi teh napadov. Njihovi uspehi v Kunduzu in okolici so posledica koruptivnega eh, režima. Afganistanski režim je potrebno konsolidirati in potrebno je začeti vzpostavljati konsens. Prehod v smeri resnične sprave je nujen, sicer se bodo varnostne razmere lahko še nadalje poslabšale. EU in mednarodna skupnost morata temu pripomoči z diplomatskimi prizadevanji in sodelovanjem. Potrebno je storiti vse za dolgoročni mir, stabilnost in varnost v širši regiji. Sodelovanje s Pakistanom je še posebej pomembno in zato tudi pozdravljamo njihovo pomoč v procesu sprave in eh, tudi krepitev odnosov med Kabulom in Islamabadom. Na Afganistan ne smemo pozabiti kljub eh, drugim kriznim žariščem pozdravljamo pomoč, ki je bila danes eh, najavljena za civiliste v območju Konduza. Čeprav smo na tisoče kilometrov stran, mi v Evropi eh, tudi trpimo posledice vse večje nestabilnosti v Afganistanu. Številni Afganistanci se prav tako odrekajo svoje državi. Afganistanca je uničila skoraj da 30 let trajajoča vojna in eh, vsekakor si nujno zaslužijo mir. Predsedujoči, ZDA trdijo, da je bil ta napad napaka, ampak zdaj so se izkazale potrebe po neodvisni preiskavi. Ta napad ima posledice ne le za Afganistan, ampak za zdravstvene nevladne organizacije širom sveta in storiti moramo vse, da takšnih tragedij ne bo več prišlo. Hvala. Hvala lepa, kolega Kan. Za minuto in pol gospod Demes Maker v imenu skupine EKR. Eh, Hvala lepa. Mislim, da v veliki meri lahko samo ponovim to, kar je dejal govornik pred menoj. Tudi jaz izražam sožalje družinam, eh, prijateljem, sodelovcem, žrtev. Vsi smo šokirani in zato pozivamo k danosežni neodvisni preiskavi. Kako je sploh eh, možno, da so humanitarni delavci in bolniki postali zdaj žrtve zračnega napada v bolnišnici zdravnikov brez meja? Mislim, da so ameriški in afganistanski pripadniki vojske tu storili nedopustno napako. Američani so že 14 let pristojn, prisotni v Afganistanu in to opredeliti kot kolateralno škodo je poceni in nespremljiv izgovor. Če tudi bi talibanski uporniki oziroma borci bili v tej bolnišnici, kar zdravniki brez meja tudi izredno zanikajo, bi morali to organizacijo prej obvestiti, kajti prihaja do strukturnih napak v vodenju afganistanskih eh, oblasti in to pomeni, da talibani zopet ostajajo na, eh, na pohodu. Še vedno država nima ministra za obrambo, veliko je eh, prepirov med predsednikom in drugimi pripadniki vlade in vidimo, da tudi ni zračnih sil, ki bi tam lahko dejansko kaj storili in zato zahtevajo pomoč američanov. Kako je možno, da 7000 afganistanskih vojakov prepusti nadzor nad nekim mestom in to oboroženi skupini, ki je desetkrat manjša? Hvala, gospod Mesmaker. Besedo dobi gospod Avštrevičus v imenu skupine Alde gospod predsedujoči komisar kolegice in kolegi v imenu alde bom začel z izrekanjem najglobljega sožalja družinam žrtev v kunduzu. s tem ko so izbrali bolnišnico za cilj je bila narejena smrtonosna napaka ampak razlogi ki so vodili do te napake te strategije so še vedno nejasni. Tako da pozdravljam odločitev NATO in afganistanskih oblasti, da takoj sprožijo eh, temeljito in nepristransko preiskavo tega tragičnega dogodka. To, kar se je zgodilo v Kunduzu, je grozna nesreča, ampak vsekakor ne smemo na to gledati kot na izoliran slučaj. Z zauzetjem Kunduza so talibani napredovali bolj kot zadnjih 14 letih. Okrepili so uh, svoje vrste, več kot 6 šestkrat so se okrepili v zadnjih šestih, sedmih letih. In ljudje prihajajo predvsem iz arabskih uh, držav in postsovjetskih uh, držav, kot je mogoče brati sporočil. Vse to je šokantno. Talibane je treba eh, premagati zato, da bi Afganistanu omogočili nov začetek. Posledice našega neokrepanja bi lahko bile nepredstavljive. Resnično verjamem, da ne smemo prezreti uh, celovite podpore ki je že bila dana v prid eh, afganistanskega razvoja in varnosti. Treba je povedati, da ne smemo ponoviti napak iz eh, Sirije in Iraka, kjer nismo ustrezali pravilno. Naša prizadevanja v Afganistanu ta hip so uh, očitno prešipka. Treba je koordinirati našo strategijo, tako vojaško kot tudi razvojno. Uh, in to strategijo morajo podpreti vsi mednarodni in regionalni akterji. Naša odločenost bo oblikovala prihodnost Afganistana. Neukrepanje in zmeda pa v mestnem času nas prinašata nazaj na pot, ki se je po mojem globokem prepričanju Afganistanci ne želijo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Ostravičius. Zdaj pa za dve minuti, gospa Konečna za eh, Združeno evropsko levico, Nordsko zeleno levico. Dame, važeni, Spoštovane gospe in gospodje poslanci, Gospod komisar, najlepša hvala, da ste podprli naš predlog, da razpravljamo o tej temi na plenarnem zasedanju. Nastopil je trenutek, ko moramo opustiti črno-belo mišljenje, kajti umrli so nedožni ljudje, ki so skrbeli za druge in ki so opravljali delo v eni najbolj nevarnih držav na svetu. Namesto, da bi dobili za to priznanje, pa so bili deležni enournega bombardiranja in uničena je bila edina bolnišnica v regiji. V tem napadu so umrli nemočni um, bolniki in zdravstveno osebje. To je grozljiv zločin, zato ni boljših besed. To je zločin po mednarodnem pravu, ki je, bil, uh, ki je bilo v soboto brutalno kršeno. Namesto opravičil pa slišimo laži, ciničnost in um, Eh, izgovore. Sedaj moramo izraziti globoko sožalje z žrtvami, potem pa moramo poskrbeti, da se bo izvedla celovita preiskava. Le na ta način bomo pokazali, kdo je kriv. Le tako bomo pokazali, da mednarodno pravo velja za vsakogar na enak način. Ni prostora za dvojne standarde pri tovrstno barbarskih dejanjih opravičilo ne bo zadostovalo, če tudi ga ponudi država, ki se predstavlja za varuha civilizacije, hkrati pa je tudi prvi osumljenec. Če bomo dopustili, da pacijenti zgorijo v posteljah, ne da bi jim kdo lahko pomagal in ne da bi bil kdo zato kaznovan, potem nima smisla, da sploh oblikujemo mednarodno pravo. Na koncu izražam globoko sožalje z družinami uh, žrtev in eh, tudi predstavniki zdravnikov eh, brez meja in upam, da lahko sedaj jih počestimo z minuto tišine. Hvala lepa, gospa Konečna, sedaj dobi gospa. Uh, uh, hvala lepa gospod predsedujoči kot je rekel gospod komisar smo mnogi iz nas videli uh, zdravnike brez meja ki delajo v težavnih pogojih v vseh delih sveta spoštujemo njihovo integriteto neodvisnost in tudi njihovo politiko nerazlikovanja um, glede na politično versko ali etnično pripadnost bolnikov vemo da to lahko predstavlja težave države za določene režime, ampak to pomeni tudi, da zdravniki brez meja in druge tovrstne organizacije lahko uživajo zaupanje lokalnega prebivalstva. Kot mnogi drugi, tudi moja skupina obsoja to bombardiranje, ta bombni napad in izraža eh, sožalje z vsemi, ki so izgubili ljubljene prijatelje ali eh, sodelavce. Ljudje bi se morali počutiti varne tam, kjer eh, se odvija zdravljanje. In to je bil, bil vsekakor izjemno pomemben objekt. Koordinate so bile znane, ampak iz določenega razloga niso bile spoštovane. In znova to dviga vprašanje o tem, kaj pomeni natančno bombardiranje in kakšno, eh, kakšna je vrednost, kakšna je prednost ta vrstnega bombardiranja menimo oziroma nekateri pravijo da bi to ne bil vojni zločin vsekakor gre pa za hudo kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Zato podpiramo poziv zdravnikov brez meja kot drugi za neodvisno, eh, k neodvisni preiskavi, če tudi bi ta morda nelagodna. Odgovornost tukaj je bistvenega pomena. In kot je že bilo rečeno, vsi vojni zločini bi morali biti preiskani. Hvala lepa. Vielen Dank, Frau Kollegin. Hvala lepa, kolegica Lambert. Sedaj pa za eno minuto eh, gospod Korao v politični skupini EFDD. Hvala, predsednik. Pozdravljeni kolegi. No, ko sem prisluhnil številnim predgovornikom, se je zdelo, da je problem, o katerem razpravljamo, napredovanje talibanov. Mislim pa, da bi se morali bolj vprašati o pomenu besed eh, diskeping oziroma eh, vojna proti miru. Dovolj je, da malo pogledamo v Google in upišemo napaka NATO eh, ali napadi NATO in videli bomo, kolikšno število je napačnih napadov se strani NATO in zato mislim, da lahko tukaj res govorimo o vojnih zločinih. Zdaj pa pogledajmo, kaj lahko naredimo v primeru eh, tega napada na bolnišnico v Kunduzu, v kateri so umrli tisti, ki so se zauzemali za reševanje življ, eh, človeških življenj. Zauzemamo se za transparentno preiskavo, korektno preiskavo, eh, zato ker te žrtve, žal ne bodo spet se vrnile v življenju in zato je prav, da tisti, ki so storili napako, za njo tudi plačajo. Hvala gospod Korao, sedaj pa gospod Brezijo za skupino NF. Hvala predsedujoči. Torej, to, kar pravi komisija, je izmikajoč odgovor uh, se zdi, kot da o tem govorijo jezuitski pravniki iz um, 17. stoletja in v bistvu ne razumemo, kaj Evropa sploh o tem misli, ali gre za napako, ali gre za vojni zločin. Vsekakor bi pa Evropa, ki vedno govori o lastnih vrednotah, morala tukaj bolj jasno povedati, kaj misli o tem, ali ni morda zločin bilo bombardiranje Drezdna eh, in eh, eksplozija bombe v milanski šoli in tako naprej. In zato bi Evropa morala imeti dovolj poguma, da bi povedala, kaj si v tem misli. In kot je rekel Manconi, kdor poguma nima, se mu poguma tudi ne, da, da, ne more dati, pozdra, eh, dragi predstavnik Evropske komisije. To vam sporočam. Hvala. Hvala lepa, gospod Borgesijo. Sedaj pa bomo ob zaključku te razprave dali znotraj znova besedo um, predstavniku visoke predstavnice za zunanjo politiko, gospodu komisarju Steljanidesu. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci, dragi kolegi in kolegice. Najlepša hvala za to izmenjavo mnen, za to uh, razpravo, ki je pokazala širok konsens in kako uh, nujno je konkretna preiskava. Seveda pa potem tudi pričakujemo konkretne rezultate te preiskave. Rad pa bi ponovil, da kakšna je narava tega. Evropska unija bo še naprej sodelovala z vlado eno, eh, narodne enotnosti v tem težavnem obdobju. To je pomembno potrditi. Stali bomo ob njihovi strani, ob njeni strani in storili bi vse, bomo vse, da bomo zaščitili zdravnike brez meja pred talibanskim režimom. Mislim, da je to najbolj bistven predpogoj za to, da se sploh lahko nadaljuje delo na terenu Afganistanu. Seveda vsi v parlamentu, pa tudi vsi v evropskih ustanovah, pričakujemo rezultate te preiskave in to čimprej. Najlepša hvala znova za to razpravo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar Steljanides. S tem je razprava zaključena.